poročilu bo jutri opoldne. Sedaj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za poročilo gospoda Žovana o vplivu oglaševanja na vedenje potrošnikov. Kot veste, imamo postopek v tej razpravi, ki je takšen, da bomo po predstavitvi poročevalca imeli sklop Catch the Eye. in upam, da boste razumeli, če bom malce bolj radodaren kot ponavadi in bomo vsakemu govorniku dali besedo za minuto in pol, potem pa bom resnično prekinil govornika. Kot to storim v primeru sklopa CatchDI, ko imamo itev časa eno minuto. Prvi ima besedo gospod Žuvan. Štiri minute. Gospod predsedujoči, dragi kolegi, zakaj je to poročilo o oglaševanju? Zato, ker je oglaševanje lahko nekaj najslabšega, pa tudi nekaj najboljšega. E, najslabšega, kadar je useljiva, kadar udera, v eh, prostor in v bistvu ne vodi v to, kar od nje pričakuje uporabnik, to so informacije. Oglaševanje pa je lahko tudi čudovit instrument gospodarske politike kot mazivo eh, gospodarstva, hkrati pa element, če je ta politika dobra zasnovana, v bistvu spodbojevalec konkurenčnosti. Oglaševanje ni nekaj novega. Zakaj pa novo poročilo oziroma oziroma novo besedilo, eh, ko vendar že imamo več besedil. Zato, ker oglaševanje dan danes ni več enako, kot je bilo pred leti. Tu imam naprimer poročilo oziroma eh, ameriški eh, zapisnik z 29. novembra lani, ko je v enem samem dnevu prišlo do eh, prometa, eh, ki je znašal milijardo, milijardo dolarjev. Gre torej za pomemben instrument eh, In e, ena od temeljitev tega poročila je, da so instrumenti, e, ki jih imamo v ta namen oziroma pristopi, e, lahko povsem neustrezni. In dejstvo je, da oglaševanje dan danes udira v javni zasebni prostor, lahko je tudi prikrite narave in se ne kaže kot oglaševanje tu je primer na Facebooku, eh, ta eh, socialna mreža ki pravzaprav še ni predmet zakonodaje in tu se pojavljajo skupine ljudi, ki obsojajo naprimer to ali drugo napako nekega proizvoda. Na ta način lahko celo v nekaj dnevih ali pa tednih uničijo blagovno znamko to oglaševanje dan danes ni enako oglaševanje eh, včeraj. Eh, sedaj so naprimer pristopi, kot so eh, osredotočeno oziroma več različnih zvrsti eh, oglaševanja eh, in sicer je tu eh, lahko eh, naprimer eh, kontekstualno oglaševanje in podobno, vendar pa je potrebno zagotoviti spoštovanje zasebnega življenja, potem zaščititi najobčutljivejše, naj, najranljivejše skupine in to so otroci, e, to je tako imenovana ved tako imenovano vedensko oglaševanje. Otroci ne razumejo, da, naprimer, eh, oglaše, da oglaševanje ni nujno nekaj zelo enostavnega, eh, ko to opazujejo. In naprimer nekaj, kar odrasel lahko razume, pa ni razumljivo otroku. Vse to eh, je, <clears throat> ima pomembne vidike in tu se znajdemo potem sredi same politične debate. In eh, če prisluhnimo zlasti nekaterim profesionalcem, ki ne bi želeli, da se eh, kdorkoli loti oglaševanja ali kaj preprečuje, tu eh, je tudi politika zaupnosti in vse to, kar jo regulero, regulira. In eh, pogosto, naprimer, so tu oglasi, ki jih ni moč razumeti in podobno. Vedno znova pridemo k enakemu vprašanju. Eh, to oglaševanje mora biti pošteno, spoštovati zasebno življenje in eh, ne smemo dopustiti, da se državljane na nek način, da se za njimi vohuni in podobno. Naj sklenem, gospod predsedujoči, zasledovati moramo dva cilja, potrebujemo poštenejšo eh, oglaševanje, ki bo bolj spoštljivo, bolj spoštljivo do zasebnega življenja na eni strani, hkrati pa so tu tudi državljani, državljani, ki so ki so porabniki, ki so potrošniki, ki naj bodo bolje informirani in zato gre v tem poročilu in, dragi kolegi, upam, da ga boste eh, sprejeli, da boste za njega glasovali na eh, glasovanju. Hvala lepa, gospod Živan. Najlepša hvala, gospod Živan. Kar precej kolegov je prosilo za besedo, sedaj bomo seznam zaključili.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 Eh, to eh, poročilo, ki govori o vplivu oglaševanja navedene potrošnikov, ne govori o igrah na srečo. In tu so stave, eh, spletne stave, ki, se, ki niso omejene z mejami in zadevajo mlade ljudi. Še vedno to ostaja dostopno, zato moramo poudarjati tudi element preprečevanja in dejstva, da lahko ljudje postanejo odvisni od tega igranja na srečo. Zlasti pa imeti na umu mladino in mlade ljudi, kajti če tega ne bomo naredili, se bomo poj samo poigravali za njihovo usodo. Tu je oglaševanje alkohola in podobno. Zato moramo to upoštevati. Potem je še drug problem. Veliko je kazineojev, ki se nahajajo v bližini šol. Zato moramo prepovedati igre na srečo, ker gre za pomemben javni interes. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospa Papadoplu. Si hirotol je sigedi Filip Đuvan, ja te nekste si tu sigedika me tu nantihtivo nizdje. Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se gospodu eh, Ž, Ž, eh, Ž, Žuvenu Beseju za to poročilo. Uh, kajti mislim, da e, to opozarja na probleme tudi zakonodajne narave, ko gre za poslovne prakse in e, njihovo uravnavanje, zlasti pa še oglaševanje, ki je namenjeno mladim. Potem je tu tudi problem stereotipov, ki se ustvarjajo. zato se zahvaljujem poročilu za eh, vse te zamisli, ki jih je uvrstil v svoje poročilo, govori tudi o enakopravnosti med moškimi in ženskami, zato da bi vsi bolje sodelovali pri prečevanju ali boju proti oglaševanju, ki je zavajajoče narave in ne zagotavlja spoštovanja človekovega dostojanstva oglaševanje bi morali imeti za nekaj pozitivnega, če je to spoštovanje zagotovljeno. Hvala lepa, gospod Engström. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Eh, tu bi zlasti opozoril na eh, zadnji odstavek Eh, tam, kjer je eh, govora o iskalnikih, eh, naprimer, ko se išče določene ključne besede in tako dalje. In ko je govora o potrebnih pooblastilih oziroma dovoljenih. In, in Gre za 25. točko. To bi, naprimer, eh, ko gre za eh, iskanje ključnih besed v iskalniku za oglaševalne namene predhodno in da je to eh, potrebno predhodno odobriti. In zelo veliko je blagovnih znamk na milijone blagovnih znamk. Če želi, naprimer, nekdo nekaj oglaševati, pa je povezano z besedo srebro je, bi to pomenilo potem pridobivanje ogromnega števila dovoljen, kar pa ne bi bilo praktično. Lahko rečemo, da bi eh, to pravzaprav pomenilo konec legitimnega eh, oglaševanja in eh, konkurence. Hvala lepa. Gospod Paška ima besedo. E, úvodom chcem povedať najlepšia chvála. Rad bi dejal, da je dobro, da v Evropski uniji govorimo o nepravičnih praksah, še posebej, ko vidimo pravi razcvet digitalne komunikacije, s čimer smo dobili velik nov prostor za oglaševanje. tem pa smo tudi priča zlorabi ranljivih skupin in otrok. Oglaševalci seveda uporabljajo zelo veliko kreativnih načinov, s čimer se izognejo zakonodaji. Osredotoči se, mo se moramo na analizo obstoječih trednov in skušati omejiti tiste postopke, ki posegajo v zasebnost otrok, družin, kar lahko škoduje življenje v družini. Ta pravila tudi treba izvajati. Najlepša hvala. Gospod Segedin ima besedo. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Najlepša hvala, gospod predsedajúči, gospin gospodje. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu. Mislim namreč, da gre za enega najpomembnejših vprašanj. Nažalost pa je že precej pozno. Kot piše v poročilu, so otroci najbolj ranljiva skupina skupaj z najstniki, kajti nimajo še dovolj močne volje in izoblikovanega mnenja, zato jih lahko manipuliramo ne gre samo za agresivno oglaševanje, gre za vsak vrsto oglaševanja, kjer ta posega v družbo. V času otroških programov je treba prepovedati vse vrste oglaševanj. Nista televizija in radio tista, ki imata in sebujeta najbolj nevarno vrsto oglaševanja. Najbolj nevaren je internet. Ta povzroča resnično veliko škode. Kar precej podjetij ne spoštuje varstva zasebnih podatkov in uporablja te podatke in posega v zasebnost ljudi. To je treba prepovedati in tudi kaznovati. Zato je treba ukrepati na tem področju v Evropski uniji. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospa Komi. Grazie, presidente, sono assolutamente favor... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Popolnoma se strinjam s, s poročilom o vplivu oglaševanja na vedenje potrošnikov. Treba je upoštevati vpliv oglaševanja ne samo na gospodarstvo, ampak tudi na potrošnike. Treba je okrepati in opraviti negativne posledice zaradi nepoštenih praks. Treba je povdarjati analizo gospoda Živana o zakonodajnem okviru in o pomankljivosti, ko gre za tolmačenje in izvanje zakonodaje nismo dosegli še vis, dovolj visoke ravni harmonizacije. Treba je odpraviti nepoštene prakse in razširiti področje uporabe že obstoječe zakonodaje. Ta predlog nam ponuja rešitev za bolj uravnoteženo ravnovesje med svobodo izražanja in zaščito potrošnika. Najlepša hvala gospodu. Poroč, poročevalcu. Gospod Nikolašek ima besed. Gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prej se rozmahajo prostredni. Gre za oglaševanje povezano z komunikacijsko tehnologijo in to je nov pojav, ki vsebuje tudi zlorabo zaupanja potrošnikov zaščita potrošnikov zahteva vsaj minimalni zakonodajni okvir. Zato bi se rad zahvalil poročevalcu za konstruktivni pristop, še posebej, ko gre za zaščito interesov ravnljivih skupin, ko gre za mlade in otroke, kot so že povedali predhodni govorniki. Sam sem zdravnik in zato podpiram to idejo. Preprečiti moramo nepoštene prakse. ko potrošniki menijo, da imajo pred seboj utemeljene študije, vendar pa to ne drži. Rad bi obsodil tudi tiste prakse, ki posegajo v zasebni prostor potrošnika, kot je branje elektronske pošte strani trite stranke za oglaševalne namene. Mislim, da je treba spoštovati zasebnost potrošnikov in zato moramo zagotoviti zakonodajni okvir za čim večjo zaščito potrošnikov. S tem je ta sklop zaključen. Zadnjim govornikom, gospod Kelly. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo težko je biti gotov pri tem, ko ocenjamo vpliv oglaševanja na vedenje državljanov. Vsak dan dobimo drugačne analize z različnimi rezultati. Imamo podjetja, televizije, radije, oglaševanje, sponzorje in tako dalje. Pojavlja pa se dilema pri ocenah Kajti na eni strani imamo ljudi, ki pravijo, da se alkoholizem lahko preprečuje s prepovedjo oglaševanja, po drugi strani pa vidimo, da je uživanje drog doseglo zelo visoko ravno v zadnjih letih. Torej, mislim, da potrebujemo neodvisno analizo študijo na evropski ravni, kjer eh, ne bodo sodelovali tisti, ki imajo interese. Tako lahko vidimo, kaj je dobro, kaj ni dobro in potem lahko sprejmemo zakonodajo. Brez tega se bomo znašli pred različnimi študijami, pred različnimi rezultati in ne bomo vedli, kaj treba resnici storiti. Najlepša hvala, gospod Kelly. S tem zaključimo to točko na dnevnem redu. Zadnji je gospod komisar Johannes Han, da odgovori na prispevke v razpravi. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, v imenu komisije in še zlasti v imenu podpredsednice Redingove bi se zahvalil poročevalcu za to koristno poročilo, ki analizira ključne vidike, ki zadevajo uh, vedenje potrošnikov in oglaševanje. Če želimo gotoviti, kako bi najbolje odgovorili na izzive razvoja interneta in novih tehnologij, se je komisija široko posvetovala glede obstoječega okvira zaščite, zaščite osebnih podatkov. Iz tega je išlo, da trenutna zakonodaja še vedno v veliki meri velja. Vendar pa je hkrati postalo jasno, da Evropska unija potrebuje bolj obsežen in skladen pristop k politiki zaščite osebnih podatkov tako znotraj Evropske unije kot izven nje. 4. novembra je zato komisija podala sporočilo o zaščiti osebnih podatkov Evropske unije. Oglaševanje prinaša mnoge koristi državljanom, omogoča jim prost dostop do storitev. Številne od tehnik ciljanja naprimer različno ciljeni oglasi, ne vključujejo spremljanja in ne predstavljajo velikih težav. Komisarka, kolegica Neli Kruz je pozvala k samoregulaciji pri spletnem oglaševanju, ki se bo oprlo na obstojoči okvir Evropske unije in na učinkovito preglednost, ustrezno potrditev soglasja, uh, prijaznost do uporabnika in učinkovito izvrševanje. Komisija bo spremljala ta prizadevanja, da bi ocenila, ali so potrebni dodatni regulativni ukrepi. Kar zadeva oglaševanje, elektronsko pošto in zaupnost eh, teh telekomunikacij, smo sprejeli pred enim letom poročilo, ki je okrepilo predpise glede zasebnosti. Prav tako smo pozvali države članice naj spremejo odvračilne ukrepe in naj eh, zagotovijo, da ne bodo imele le zadostnih ukrepov za izvrševanje teh odvračilnih ukrepov, temveč tudi sredstva. Te določbe naj bi bile prenešene zasebno v nacionalno pravo k malu. Glede direktive o nepoštenih praksah, komisija priznava, da obstajajo določene razlike pri prenašanju te horizontalne direktive v državah članicah. Menimo, da nekatere te razlike lahko rešimo v sodelovanju z državami članicami in da smo dosegli zahtevano raven harmonizacije. Tukaj pa imajo države članice še nekaj prostega prostora, hkrati pa se zagotavlja izvrševanje te direktive. To je ena od pobud, ki jih je sprejela komisija, da bi zagotovila popolno harmonizacijo, torej da bi se predpisi tolmačili in izvali na enak način v vseh državah članicah. Kar zadeva osnutek tega sporočila, bomo vsekakor spremljali ta dokument in upoštevali nov razvoj in novo vprašanje. Prav tako razvijamo novo pravno podatkovno bazo glede akademskega dela in pravne prakse, ki bo okrepilo enakopravno izvajanje direktive v vseh državah članicah. Kar zadeva oglaševanje v obliki komentarjev, ki se objavljajo na blogih, spletnih omrežjih, moramo vedeti, da kadar potrošniki delujejo v imenovanju trgovca ali pa kakorkoli so financirani strani trgovca, ne da bi to bilo jasno, Eh, povedano v mnenju, da to že pokriva direktiva o nepoštenih poslovnih praksah in da to velja za prikrito oglaševanje. Kar zadeva splošna mnenja, seveda ta niso oglaševanje. S tem zvezi komisija meni, da zakonodaja o trženju ni najprimernejši instrument, ki bi urejal te pojave. Gre za svobodo izražanja. Tukaj obstajajo posebne posebne varovalke, ki ščitijo ranljive potrošnike. Starost je vsekakor dejavnik, ki ga morajo upoštevati nacionalni organi, ko preučujejo poštenost nekega ukrepa. Direktiva o, poštenih, o nepoštenih pravnih praksah temelji na številnih izkušnjah držav članic z podatki o oglaševanju, ki cilja na mladostnike in otroke. Najlepša hvala. S tem je razprava zaključena, kot tudi ta točka na dnevnem redu. Glasovali bomo jutri ob pol enih. Sedaj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu.